prednje točke imam eh, dve obvestili. Eh, Novega nasprotovanja ni bilo izraženega v roku 24 ur, kar zadeva eh, najavo odbora Juri včeraj, da namreč ne bodo nasprotovali dvim delegiranim aktom v skladu z členom 105 odstavek 6 poslovnika so ti akti s tem sprejeti, obravnani pa bodo jutri skupaj z zapisnikom.